morning, everybody. Buenos días. Les parece comenzamos con el orden del día de esta reunión. Dober dan, začinamo z današnjim dnevnim redom. Kot prvo, prva točka je eh, sprejetje dnevnega reda, ima kdorkoli kakšno pripombo, ne? Potem smo dnevni red sprejeli. Sporočila predsednika Nič takega, kar bi res morali omenjati in takoj gremo na tretjo točko, Evropski skladi tveganega kapitala in Evropski skladi za socialno podjetništvo. No, kot verjetno že veste, je bilo nekaj ugovorov koordinatorjev skupin, ki kažejo na možno zavrnitev delegiranih aktov, kar pomeni, da danes eh, in to je vključeno v dnevni, to danes vključeno v dnevni red, da o tem lahko pravzaprav razpravljamo. Estamos en el punto 3. Torej, tretja točka, izmenjava mnenj. Asignado a la señora Pietikainen y. Gospa Pietikainen je poročevalka. Kot veste pri tem dosjeju. in začelo smo delo na tem področju že leta 2013. Namen je bil pa seveda olajšati investiranje in ga narediti bolj zanimivega. Eh, Korisnost ni bila taka, kot smo si jo zamislili. Sedaj je na mizi kar nekaj sprememb, ki se predlagajo, tako da bi eh, celo stvar zaokrožili. Prvo izmenjavo mnen imamo danes tukaj na odboru in takoj dajem besedo poročevalki. Izvolite. Hvala lepa. Kot ste že slišali, te dve uredbi eh, so, sta začeli veljati leta 2013. Namen pa je, da bi vzpostavili dve novi uh, strukturi skladov, uh, za to, da bi lahko um, udeleženci na trgu zbirali uh, kapital za uh, socialna podjetja in inovativna uh, podjetja po celi Evropi. To je zares potrebno, kajti tvegani kapital, uh, dolgoročni, visoko uh, rizičen finančni, uh, finančna sredstva so uh, res malo na voljo v Evropski uniji. Zato je vprašanje, kako pa eni strani povezati dolgoročne potrebe po investiranju in dolgoročne priložnosti oziroma sredstva za investiranje. Eh, trenuten predlog je del eh, akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov. Cilj je nekoliko razširiti področje uporabe in nekoliko olajšati eh, črpanje teh sredstev po celi Evropi eh, oziroma eh, ulaganje sredstev ravno tam, kjer so potrebna, torej v visoko tvegane dolgoročne investicije. Kaj predlog pravi? Po posvetovanju z deležniki je komisija predlagala nekaj manjših sprememb. Prvič razširiti um, upravičence uh, pri uporabi sredstev in upravljanju, povečati uh, število oziroma razpon uh, podjetij, v katere se lahko uh, investira in uh, registriranje takih skladov, če, skladov čez mejo, uh, ki naj se čim bolj poenostavi. Vse te tri točke podpiram, zelo podpiram. In to mm, je pa nekaj predlogov komisije, ki jih je treba uh, uh, urediti. Vprašanje pa je, ali lahko gremo nekoliko dlje kot parlament. Obstaja splošen občutek, da te eh, dejavnosti, ki se predlagajo, niso dovolj, da bi res vs, bistveno vsebili, eh, povečali po količino eh, tveganega kapitala v eh, Uniji kapitalskih trgov za naše podjetja. Kaj so pa manjše zadeve, eh, Eh, ki so se izkazale eh, za pomembne v razpravi in ki jih predlagam. Kot prvo, da prvo eh, največje vprašanje je, kako bomo upravljali dodeljevanje in nadzor teh sredstev. Eh, dobili smo sporočila iz različnih delov Evrope, da obstajajo v državah članicah različne prakse in pravila in izredno je težko vzpostaviti vse evropske trge in vse eh, evropske sklade. In to o, tukaj so omejitve in želimo si oblikovati unijo kapitalskih trgov. Kaj to zahteva? Uh, Eh, to pomeni, da postopki odobravanja sredstev o, so določeni na evropski ravni. To je verjetno nekaj, kar bodo države članice najverjetneje izpodbijale v veliki meri, ampak eh, to vendarle predlagamo, da bi na mesto um, oblasti v državah članicah bo ESMA tista, ki bo registrirala upravljalce eh, tr, eh, skladov tveganih, eh, tveganega kapitala. In potem lahko seveda imamo deljenja eh, po oblastila med državami članicami in evropskimi inštitucijami, tako da bodo recimo eh, končne nadzorne. Eh, agencije v državah članicah. Potem, o čem smo še razpravljali, ali se dotaknemo uh, praga, uh, tako da uh, se to uh, odprele za profesionalne uh, investitorje. Uh, 100 tisoč je postavljeno kot meja oziroma prak, to je precej visoko. Veliko razprave je na to temo, da bi prak znižali na 50 tisoč, tako da bi uh, dobili, uh, da bi to postalo bolj interesantno za manjše investitorje. Ampak eh, tvegani kapital je pač tvegan, kot ime pove. Uh, In uh, to se seveda eh, dotika um, investitorjev na drobno. Potem je pa še ena zadeva, ki se mi zdi pomembna. Ta struktura bi uh, morala biti kot neka osnovna struktura, ki bo financirala um, investicije na drobno. To je predlog uh, Evropskega parlamenta za naslednji pregled v komisiji. Zamisel pri tem pa je, da imamo že sicer veliko inštrumentov na voljo. Na trgih so eh, in obstajajo že in te so že veliko inštrumentov. Eh, na voljo in so bolj tvegana, mislim tukaj na crowdfunding. Uh, mogoče bi pa postavili mejo oziroma prak uh, 10 tisoč uh, pri taki tveganosti, ki pa jo dobro razumemo. To ni komplicirano. Um, lahko gre za naprimer razvoj um, inovacij na področju el, zdravstva, eh, solarne energetike in tako dalje. Seveda so to visoko tvegane naložbe, ampak če se obrestujejo, potem eh, prinašajo res eh, veliko možnosti zaslužka malim investitorjem. Vem, da je to predmet velike razprave in še zlasti glede na tveganja, to moramo upoštevati. Ampak eh, tako bi za srednja sredstva eh, res pritegnili v, ta, v to področje. In tretja zadeva se eh, zadeva na, za, glede pristojbin za uh, kvalificirane upravljalce skladov. Te morajo biti na isti eh, ravni v vseh državah članicah, uh, tako da države članice ne bi mogle postavljati višjih zahtev uh, ali uh, zahtev za te sklade zaračunavati više pristojbine. Uh, dobro je de definirati, kaj je pre-marketing in kaj je marketing. Uh, tako da imamo uh, jasna uh, določila, pod uh, katerimi pogoji se lahko postavljajo produkti na trg. Pomembno je tudi to, da lahko uporabimo javna sredstva za financiranje uh, eh, tveganega kapitala. Nekatere države članice to že počnejo do določene mere, ampak važno je eh, v tej eh, uredbi to eh, jasno opredeliti, da tako. Eh, n, Tak način financiranja javnega, eh, iz javnih sredstev eh, se ne eh, opredeli kot prepovedana državna pomoč. toliko uh, glede glavnih točk. Uh, tudi druge so bile omenjene, ampak sedaj bi raje uh, želela slišati mnenje poročevalcev v senci, vaše mnenje in potem bom poskušala odgovoriti na vse vaše komentarje. Najlepše hvala. Gospa Pitikajne, no potem pa prisluhnimo. Eh, poročevalcem v senci. Gospa uh, eh, Peres, imate tri minute. Uh, eh, kmalo bomo glasovali. Um, thank you. I, I will be, uh... Hvala lepa. Uh, govorimo o imenu gospoda Kozalinja danes in rada bi se sprva osredotočila na tri zadeve. Uh, čeprav se tudi sprašujem, če uh, predlog naše poročevalke o Um, pragu za crowdfunding uh, oziroma množicanje. Uh, gospod Kazlino je izpostavil tri točke in uh, ponavadi govorim francosko, zdaj bom pa raje angliško, kaj ti briefing mi je napisal v angliščini, pa bom raje prebrala. Uh, prva, deseta točka glede lastnih sredstev. Eh, v predlogu eh, komisije naj bi ESMA postavila raven lastnih sredstev, on pa misli, da bi v uredbi morali to določiti in ne v okviru ETS-a, kar pa seveda zahteva določen čas, da, prinaša pa večjo pravno varnost. Skladi e, morajo imeti začetni kapital 50 tisoč evrov in dodatni kapital e, pa e, mora znašati eno četrtino fiksnih stroškov. E, na začetku je treba investirati v likvidna sredstva določen del sklada, e, ki morajo biti stalno na voljo. E, Ta nova metoda je eh, verjetno zanimiva, kar pa je posebej pomembno, je, da eh, nimamo eh, nelojalne konkurence med temi skladi ND, kjer bi lahko bil prak višji. Likvidnost je tukaj bistvena. Eh, druga točka, ki jo izpostavlja, je 16,2 glede pristojbin. Eh, tukaj komisija pravi, da pristojbine ne more zaračunati nadzorna organizacija v ehm, državi gostiteljici. Ehm, glede tega eh, je treba kriti povezane stroške in tudi nadzorni organizacija naloge naj bi bile razširjene. Eh, povezano je seveda to z enakimi pravili za vse. Eh, tu pa govorimo o nadomestilih in pristojbinah. Po njegovem mnenju eh, je treba pristojbine vključiti tudi v predlog sam. Po moje predlog komisije, ki zadeva Više pristojbine je treba natančno preučiti. Potem pa vprašanje eh, sorazmerstva ali proporcionalnosti. Predlog je spremeniti tako, da imamo dvojni režim, ki bo spodbudil tvegani eh, kapital, eh, tako da se uporabil, uporabi SF kapital znaka povezavi z um, proporcionalnim režimom za upravljalce teh skladov z, z eh, skupni višini do 500 milijonov evrov in uh, mali uh, skladi bi lahko uporabili te oznake brez uh, Eh, prevelikih omejitev, kar bi predstavilo dober eh, spodbudo za rast investicij v tem delu trga oziroma v tej industriji. Eh, mislim, da je to povsem v skladu z pristopom k prospektom, ampak to je tudi način spodbujanja dolgoročnih investicij. Hvala, jaz, De... Najlepša hvala. Gospoda Kamala ni tukaj, bi želi kdo spregovoriti na mesto njega, ne? Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu Kore, ki je danes v tujini in se opravičuje za svojo odsotnost. Čeprav se v celoti skoraj strinjam z njenimi mnenji, ne bom točno govorila tako kot ona. Vseeno menimo, da je evropski finančni trg preveč, finan, eh, preveč fragmentiran, da je preveč eh, posredništva eh, se strani bank in kot podpornica monetarne unije podpira čezmejno delovanje in pa uvajanje novih instrumentov ter diversifikacijo virov kapitala ravno tako meni, da je potrebno tudi takrat, ko podjetja že eh, zrasejo, eh, zagotoviti dovolj kapitala, kajti ta kapital potrebujejo za svojo rast, včasih tudi hitro rast. In eh, ker tega kapitala ni, gredo eh, potem evropska podjetja iskat denar v Silicon Valley oziroma v ZDA na splošno. Se pravi, kapitala bi morali zagotoviti več zlasti skladi rizičnega kapitala za socialno partnerstvo, bi lahko predstavljali vzpodbude za vsa podjetja, ki so uh, pod uh, zgornjo mejo 100 milijonov, 500 milijonov, pardon, uh, Malo podjetij je, ki bi spadale v to skupino in zato bi se morali na tem področju več truditi. Ocena učinka komisija tudi kaže, da kar zadeva sklade, eh, ki se imenujejo skladi rizičnega kapitala, eh, pokazala je ta študija, da eh, zelo negativno vpliva pomankanje čezmejnega poslovanja. To predlaga bolj eh, fleksibilen pristop in bolj sorazmeren pristop. To sta dve glavni sporočili za komisijo od Kore. Hvala. Najlepše hvala. V imenu Guje, gospod Papadimulis. Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem. Sprva se zahvaljujem gospe Petikanen, da do sedaj upravljeno delo in za današnjo predstavitev. Glede prispevkov, ki smo jih slišali od gospe Bereš in drugih, lahko rečem, da je to koristno razpravljamo o pomembni temi, kajti vidim jo v eh, kontekstu razprave o razvoju v Evropski uniji. Danes imamo ta dva sklada in jih eh, lahko res uporabimo po pregledu njihovega delovanja do sedaj. Lahko ugotovimo, kakšne so težave in poskušamo najti način, kako jih rešiti ugotoviti, moramo kako vključiti lokalne in regionalne ekonomije eh, in tista eh, podjetja, ki imajo večjo potrebo po investicijah. Eh, obstaja poročilo o uspešnosti teh skladov, ki pa kaže, številke, s katerimi nismo eh, zadovoljni. Do aprila leta 2016 je. Um, Sklad uh, tveganega kapitala Evropskega parlamenta, uh, Evropskega tveganega kapitala, um, oblikoval le 70 skladov, kar je 2,4 uh, milijarde evrov. To ni sprejemljivo glede na, na začetku postavljene inicijative in zahteve. Potem pa eh, pri eh, socialnem podjetništvu je to še bolj razočarajoče. Imamo le štiri take sklade v Evropi, ki skupaj <clears throat> predstavljajo le 32 milijonov evrov. Govorim torej o, social, o skladu za socialno podjetništvo. Potrebujemo torej način, drugačen način uporabe teh sredstev, teh skladov, postavljanja razpraviti moramo nove kriterije pri financiranju uh, projektov iz teh skladov in kako bomo pokrili uh, primankljaj. Um, komisija pravi, da je največja težava v uh, pomankanju čezmejnega poslovanja in nizkim ravnjo Eh, kapitala oziroma sredstev. Zanima pa me, kdo ima dostop do teh eh, sredstev in kako kot podjetje dostopate do tega, kdo upravlja te sklade, kdo lahko postane upravitelj sklada eh, tveganega ali socialnega kapitala. Mislim, da je prak 50 tisoč trenutno previsok, še zlasti za nekatera podjetja in za nekatere države in regije. Zato moramo zmanjšati ta prak, po mojem mnenju. Razen tega se moramo vprašati, ali ta eh, sredstva res delujejo tako, da spodbujajo um, gospodarstvo z tem, da pomagajo malim in srednje velikim podjetjem in kako lahko bolje pomagamo tistim um, podjetjem, ki že na začetku kažejo eh, visoko raven tveganja. Premisliti moramo pravzaprav, eh, zakaj so le, zakaj le osem držav članic uporabilo ta sredstva. Očitno nismo uspeli eh, pomagati socialnemu podjetništvu in tveganemu kapitalu po celi Evropi. In očitno v tistih državah, kjer so tveganja večja, imajo spet težave in so spet na repu. Um, in ravno te države potrebujejo pod, spodbudo, mi pa smo uh, financirali predvsem tiste države, ki e, potrebujejo najmanj spodbude. V tej uh, položaju mi smo dejansko razmišljali, kako povečati likvidnost MSP-jev. Um, ki morajo poslovati v krhkem gospodarskem okolju, kako naj postanejo bolj konkurenčni v primerjavi z velikimi in večjimi podjetji iz mogoče močnejših gospodarstv. In iz tega razloga mislim, da se moramo vrniti na vprašanje kriterijev oziroma meril glede števila zaposlenih. Zato, da bi pripomogli uh, malim srednjim podjetjem in novim podjetjem. No Najlepše hvala v imenu zelenih. Nihče, nihče se ne oglaša. FDD, gospod Vali. Hvala. Govorim v imenu kolega Marka Zanija, ki je trenutno na uh, odboru za proračun načeloma menimo, da so te inštrumenti zares pomembni, ampak eh, kot eh, celotni kapital uh, unije kapitalskih trgov, celotni sistem ne deluje, uh, v, ker v evroobmočju niso rešeni splošni gospodarski oziroma ekonomski problemi. Imamo nesorazmerje, monetarno nesorazmerje, um, ehm, ki je ker Eh, se investira na način, ki gre do, eh, tako da gre do investicije v države, ki imajo eh, koristi na severu, kot je Nemčija, Nizozemska in tako dalje, na jugu pa imamo težave. In to je tukaj vprašanje stimulacije pa vpraševanja. V eni strani obstajajo eh, države, ki imajo presežke in investirajo, eh, po drugi strani pa eh, ni dovolj investicij druge v javne posle. Torej, imamo težave v evroobmočju, ki so v eh, depresiji in očitno se o tem ne govori v Eh, predsed eh, volitveni kampanji v Nemčiji, torej nimam velikega upanja. Tehnično gledano eh, je to konstruktivno in pomembne so kriteriji transparentnosti, kdo je upravičen do teh sredstev, da se da sredstva res gredo za inovacijo, socialno in okoljsko vzdržnost in podobno moj kolega eh, meni, da je te inštrumenti ne bodo delovali, če ne bomo prej eh, rešili eh, teh nesorazmeri v, na monetarnem področju in Nemčija mora spremeniti svoje delovanje, drugače ne bomo vzdržali območ, evroobmočja. Najlepše hvala in čisto na kratko, gospa Piti Kajnen, ki lahko zaključi to razpravo. Thank you. Uh, uh... Hvala lepa. Hvala za vse vaše komentarje kar nekaj jih lahko upoštevam. Zaznala sem veliko podpore eh, za zniževanje lastnih sredstev na 50 eh, tisoč. Eh, to je nekaj, kar se mi zdi zelo smiselno pri to vrstni podpori. To je pozitiven premik za prihodnost. Gracias, Najlepše hvala, gospa Pitikajnen. Eh, da vam samo povem še datume. Razpravama bo 12. januarja. Eh, rok za vložitev predlogov sprememb 24. januar, 27. Eh, 28. razprava o predlogih sprememb in 27. 22. 23. marca glasovanje na odboru in maja razprava na eh, plenarni zasedanju. Eh, če ni nadaljnih vprašanj, najlepše hvala in začenjamo z naslednjim točkom dnevnega reda, to pa je glasovanje. Ja, kolegs. Kolegice in kolegi, lepo vas prosim, da zasedete svoja mesta. We will start a very important voting session. Imamo zelo pomembno glasovanje in zato bi vas najprej želel prositi, da eh, glasujemo poimensko. Eh, Seve, prosim, poiščite si svoje kartice. Najprej bomo preverili, najprej bomo preverili, glasujemo. Preverjamo, če naprave delujejo. Because only 39 have voted. Še vedno vas mora veliko glasovati. Upam, da ste vsi prisotni. More people to vote. Podpredsedniki prihajajo. Voting card of Marcus not working. Markusova kartica ne dela. Zdrž, zdrž, zdrž, zdržal si se pri, pri preverjanju naprave. Bomo to vzeli na znanje, bomo to upoštevali. Exactly. No. Se opravičujem, malo smo zmedeni, ali še vedno preverjamo napravo ali že glasujemo? Ja, če je ja, potem je glasovanje. Ma kakorkoli odločal bom jaz. Okay, so we close the check. Konec je preverjanja glasovalnih naprav. In sedaj prvo glasovanje, to je ponovna potrditev skladu denarnega trga oziroma predloga uredbe. Najprej preden dam besedo poročevalcu, želim povedati, da je Certaša Malik eh, članica našega sekretarjata zelo sposobna, zelo veliko je pripomogla k izdelavi mnogih dosjejev, zato eh, se ti želim zahvaliti za tvoje delo in ti želim veliko sreče pri prevzemu tvojih novih odgovornosti. Hvala lepa, pogrešali te bomo. In sedaj, Nina, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa kolegi. Po treh letih smo končno prišli do dogovora o uredbi o skladih denarnega trga in preden glasujemo, bi se želela tudi zahvaliti nekaterim ljudem. Najprej pogajalskemu timu, potem eh, pogajalcu vršencu, Brajno Heso, de, eh, Pavlo Demasijo, Đuli in tudi vam, gospod predsedujoči, za vso pomoč. Mislim, da je to bil eden najtežjih dosjejev, kar smo jih imeli, vendar pa smo bili strajni in uh, zahvaljujoč tudi uh, trdemu delu sekretarijate Zrtaše in Klodije, nam je uspelo. Imamo uravnoteženo besedilo, ki upošteva tudi naše najpomembnejše pomisleke v zvezi s sistemskimi tveganji. Ravno tako pa to eh, zagotavlja uh, tem skladom, da investicijo da financirajo realno ekonomijo in s tem zagotavljajo rast in delovna mesta. Uh, Če mi dovolite še dve minuti. E, tu govorimo tudi o prekenitvi e, povezave z sponsorji in pa tudi o diversifikaciji in pa pravilih o likvidnosti. In mislim, da smo e, zelo dobro pokrili vse naše pomisleke in upam, da bodo kolegi to naše delo z glasovanjem podprli. Prav tako se želim zahvaliti eh, komisiji, eh, kolegijo v komisiji in pa tudi slovaškemu predsedstvu za vso podporo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Nina. Res je to pomemben desežek. In sedaj eh, imamo to e, uredbo in sedaj glasujemo o dogovorjenem besedilo, po imensko glasujemo. The vote is closed konec glasovanja. 37 za, 8 proti, 3 vzdržani. S tem je besedilo potrjeno in sprijeto. Čestitke poročevalcem. Sedaj bomo najprej delali listninjenje. Imamo osnutek poročila o listninjenju poročevalec Paul Tanger pol tank, zelo relevanten dosje. Samo trenutek, da se tukaj organiziramo. Amandma 109 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis A za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet, kompromis B za, proti, vzdržanje, sprejet, kompromis C za, pro, uh, eh, glasujemo po deli, se opravičujem, prvi del z, za, proti, vzdržanje, sprejet, drugi del za, proti, vzdržanje, sprejet, kompromis D za, proti, vzdržanje, sprejet, sprejet. Kompromisni predlog E za, proti, zdržani sprejet. Kompromisni predlog F za, proti, zdržani sprejet. Kompromisni predlog F bis za, proti, zdržani sprejet. Kompromis G za, proti, zdržani sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J pod delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromis K za, proti, zdržani sprejet. Kompromis L za, proti, zdržani sprejet. Kompromis M za, proti, zdržani sprejet. Kompromis N za, proti, zdržani sprejet. Kompromis O za, proti, zdržani sprejet po dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis obis za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis P za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis P bis za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet, kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejet, amandma 464 za, proti, vzdržani, zavrnjen, amandma 467 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis R za, proti, proti, zdržani, sprejet, kompromisni predlog F za, proti, zdržani, sprejet, kompromis T za, proti, zdržani, sprejet. In končno glasujemo o celotnem tako popravljenem besedilo, po imensko glasujemo. konec glasovanja. 44 za, 4 proti, en zdržan glas. S tem je bil v eh, zakonodajni resoluciji, glasujemo. S tem je konec glasovanja. 44 za, 3 proti, 2 vzdržana. Glasujemo o sklepu, da se začnemo pogajati s svetom. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Še nekdo mora glasovati. Konec glasovanja. 44 za, 4 proti, je zdržan, sprejeto, čestitamo poroče valcu. Sedaj gremo naprej. Drugi fajl in sicer gre za spremembo eh, direktive 575 iz 2013 k prvi kompromisni predlog za koordinatorji za proti zdržani sprejet kompromisni predlog dva za proti zdržani sprejet kompromis tri za proti zdržani sprejet kompromis štiri za proti zdržani sprejet kompromis pet z ustnim amandmajem. Najprej kompromis za, proti, vzdržan je sprejet. Sedaj ustni amandma za, ustni predlog spremembe za, proti, vzdržan je zavrnjen. Kompromis šest. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. Kompromis 7. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. Kompromis 7a. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. Kompromis 8. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržanje je sprejet. Kompromis 10. Za. Proti proti zdržani sprejet, kompromis 10a za proti zdržani sprejet, kompromis 11 za proti zdržani sprejet, kompromis 12 za proti zdržani sprejet. In končno glasovanje o tako popravljanje besedilo glasujemo. Konec glasovanja. 40 za, 9 proti. Potem sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Isti rezultat. Potem glasujemo o sklepu za začetek pogajanj s svetom. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. 44 za, 5 proti, sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Now. Sedaj imamo konkurenco, imam prav? Kdo ima glasovalni seznam? Ok, ready? Smo pripravljeni? Peter? Have you voted in Leeds for ja, me? Yes,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 Osnutek poročila na lasno pobudo o novi konkurenčni politiki, gospod Sanj je poročevalec, kompromis eh, A eh, za proti vzdržani sprejet, kompromis B za proti vzdržani sprejet amandma 69 za, proti zdržani zavrnen, amandma 70 za, proti preverjamo, 70 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 71 za, proti preverjamo. Preverjamo 71, glasujemo. Konec glasovanja. Se upravičujem, imamo tehnični problem, moramo še enkrat glasovati o 71, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 26 eh, za sprejet, kompromis CDE, za, proti, zdržani, sprejet, amandma 92 za, proti, mislim, da je sprejet, bomo pa vseeno preverili, glasujemo. Glasujemo. En kolega ali kolegica še vedno ni glasoval. Ja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis F za. Proti zdržanje sprejet. Kompromis G za. Proti zdržanje sprejet. Amandma 99 za. Proti vzdržanje sprejet. Sprejet, želite preveriti? Bomo preverili, glasujemo. Še dva kolega morata glasovati. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 100 za proti. Ne vidim, kaj, za kaj glasujete, socialisti ste za, za, bomo vseeno preverili. Still, please vote. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja sprejet, amandma 101 za, proti, zdržani, sprejet, kompromisni predlog H v dveh delih, prvi za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, bomo preverili drugi del elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. To je bil drugi del, imam prav? Amandma 118 za, proti vzdržani sprejet, 119 za, proti vzdržan je sprejet. 120, na, ne, ta, ta je že pokrit, 121 za, proti. Bomo preverili 121 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. Kompromis I za. Ja, glasujemo po uh, delih, o besedici social dumping. Se upravičujem, prvi del kompromisa I za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, pre, preverimo prvi del, glasujemo. On je prosil, da prvi del elektronsko preverimo. konec glasovanja, sprejet, drugi del za, proti, zdržani, eh, sprejet, amantma 1, 2, 5, za, proti, zdržani, 1, 2, 6, za, proti, zdržani, sprejet, 128, 1, eh, za, proti, zdržani, sprejet, kompromisija za, proti, zdržani, sprejet kompromis J2 za proti zdržani sprejet, kompromis K za proti zdržani sprejet, amandma 1.49 za proti, mislim, da je zavrnen, vendar bomo preverili 149. Glasujemo. Prosim, kolegice in kolegi, glasujemo. Konec glasovanja in je zavrnen. 150 za, 150, ima dva 150. Prosim, če eh, dvignete roke, 150 za, proti, še enkrat preverjamo 150. Konec glasovanja. Zavrnjen. 151 za, proti, zdržan, eh, preverjamo, 151 preverjamo. Konec glasovanja, sprejet, 153 za, proti vzdržanje sprejet, 154 za, proti preverjamo, 154 glasujemo, samo trenutek, glasujemo za o 154. kar nekaj kolegov mora še glasovati. 1, 5, 4. Dobro, konec glasovanja. In je sprejet. 1, 5, 5 za. Proti vzdržani je sprejet. Kompromis L za. Proti vzdržani sprejet. Amandma 1, 6, 7 za. Proti vzdržani sprejet. Amandma ena sedem ena za, ena sedem ena za proti, bomo preverili elektronsko ena sedem ena glasujemo. Konec glasovanja. Je zavrnjen. Ena sedem dva za. Proti vzdržani sprejet, 173 za, proti vzdržani zavrnjen, 174 za, proti preverjamo, 174 glasujemo. Konec glasovanja je sprejet, 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 180 za, proti, vzdržani, sprejet, 178 za, pr proti, vzdržani, zavrnjen, 182 za, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog M. Mislim, da o prvotnem tekstu ni treba glasovati. Kompromis M, podelih prvi del za, proti, zdržan. Preverjamo prvi del kompromisa M, glasujemo prvi del kompromisa M. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet amandma 184 za, proti zdržani sprejet, 186 za, proti zdržani sprejet, 190 za, proti zdržani. Ne vidim ELS eh, e 190. Glasujemo o 190, elektronsko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. 199 za proti vzdržani sprejeto, 192 za proti vzdržani sprejeto, 193 za proti vzdržani sprejeto, 195 za proti vzdržani. Preverimo. 195. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 194 je brezpredmeten. Ja. 197 naslednji za. Proti. Preverimo 197. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 22. 198 za. Proti. Preverimo, preverimo. Glasujemo. 198. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Spet z enim glasom več. 199 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, mislim, da sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. 203. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Spet z enim glasom večina. 207 je naslednji za. Proti. Preverimo. 207 glasujemo. Ha ha ha. Ok, vote is closed. Konec glasovanja. Gospod, gospodu McDonaldu je uspelo na tem mestu kompromis za proti vzdržanje sprejeto. 220 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis O za proti vzdržanje sprejeto. 223 za, proti vzdržani sprejeto. 225 za, proti vzdržani sprejeto. 226 za, proti preverimo. 226 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 227 za, proti mm, ELS, glasujete ali ne? Preverimo. Ste proti? Dobro, preverimo se eno. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 228 za, proti. Preverjamo 228, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 229 za. Proti vzdržani sprejeto, 230 za, proti vzdržani sprejeto, 232 za, proti vzdržani sprejeto. Preverimo, dobro pa preverimo, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa gremo na kompromis O2 z ustnim predlogom spremembe. Ja, dvignite roke, drugače ne gre. Nasprotujete ustnemu amandmaju. Potem pa bomo glasovali o kompromisnem predlogu brez ustnega amandmaja. Za, proti, vzdržanje sprejeto. 260 za, proti vzdržani zavrneno, 249 za, proti vzdržani preverjamo, 249 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 247 za proti. Vzdržani sprejeto. 251 za proti. Vzdržani sprejeto. 261 za proti. Vzdržani sprejeto. 263 za proti. Vzdržani sprejeto. 265 za proti. Vzdržani sprejeto. 266 za proti proti vzdržanjem sprejeto. 277 za proti vzdržanjem. Preverimo. 277 glasujemo. Oh, sorry. Okay. A, se opravičujem. Gremo nazaj. Kompromis P še vmes za, proti, vzdržanje sprejeto. Zdaj pa 277. Glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 278 za, proti, vzdržanje zavrneno. 283 za, proti, vzdržanih sprejeto, 284 za, proti vzdržanih zavrneno, izvorno besedilo, postavka 15 za, proti vzdržanih sprejeto, 285 za, proti, preverimo, 285, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 286 za, proti vzdržani sprejeto. 288 za, proti vzdržani zavrneno. 292 za, proti vzdržani zavrneno. 290 za, proti vzdržani zavrneno. Preverimo, 290 glasujemo. Vote is closed. Reject. Konec glasovanja zavrnjeno. 289 za, proti, vzdržani, sprejeto. 291 za, proti. Preverimo. 291 glasujemo. Vote is closed adopted. Konec glasovanja sprejeto. 293 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak dajmo preveriti, ker nismo povsem pripričani, ker niste dvigovali rok. Glasujemo. 293. 293. Konec glasovanja sprejeto, ja. 294 za, proti vzdržani sprejeto, 297 za, proti vzdržani zavrneno, 296 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrneno, pa preverimo, glasujemo. Vote is closed is rejected. Konec glasovanja. Zavrneno. 295 za, proti vzdržanje sprejeto. 289 oziroma 98, pardon, sprejeto. Kompromis Q za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 301 oziroma, pardon, eh, amandma 301 sprejeto. 302 za proti vzdržanje sprejeto. 303 za proti vzdržanje sprejeto zavrnjeno. 304 za proti. Preverimo. 304 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 305 za proti vzdržani sprejeto, 306 za proti vzdržani zavrneno, 307 za proti vzdržani zavrneno, 308 za proti vzdržani zavrneno, 309 za proti, preverimo, 309, glasujemo. Vote is open again. 309, konec glasovanja. Zavrnjeno. 310 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 310, dobro, glasujemo. Vote is closed rejected. Hvala, glasovanje zavrnjeno. 311 za, proti. Ja, prehitro smo končali glasovanje. Še enkrat, 311, glasujemo. 311. Konec glasovanja. Sprejeto. 312. Za. Aha, ne, to je brezpredmetno. Tudi izvorno besedilo. Tako da gremo kar naprej. 313. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 314. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 315. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 316. Za proti vzdržan ni sprejeto. 319 je zdaj naslednji, ne? Mhm. Ja, za, proti. Preverjamo, 319, glasujemo. Vote is closed. Rejected. 320. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 320 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 321 za, proti. Preverimo. 321 glasujemo. Vote is closed. Adopted. Konec glasovanja sprejeto. Gremo kar takoj na 327 za, proti. Preverimo, 327. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 328 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Amadma 330 za proti vzdržani zavrnemo. 331 za proti mislim, da sprejeto, ampak preverimo. 331 glasujemo. Vote is closed adopted. Sprejeto. 3-3-2 za. Proti. Preverimo. 3-3-2. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 3-3-3. Za. Proti. 3-3-3. Preverjamo. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 334 za, proti vzdržani zavrnjeno. 335 za, proti vzdržani sprejeto. 336 za, proti vzdržani zavrnjeno. 338 osem za, proti vzdržani zavrnjeno, 340 za, proti vzdržani zavrnjeno, 343 za, proti sprejeto, ampak eh, preverimo vseeno. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis S za proti združevanje. Sprejeto. Amandma. Ne, ne, to je že zajeto, ne? Ker tu piše, gremo naprej. Aha, napaka je bila besedilo. Kompromis E za proti združevanje. Sprejeto. 349 za proti združevanje. Sprejeto. Oziroma zavrneno 352. 51 zavrljeno, 352 za proti vzdržani sprejeto, 353 za proti vzdržani sprejeto, 355 za proti vzdržani sprejeto, 356 za proti preverimo, 356 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 358 za proti vzdržani zavrnjen, 359 za proti vzdržani zavrnjeno, 360 za proti vzdržani zavrnjeno, 360 za proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani zavrnjeno, 362 za proti vzdržani sprejeto, 363 za proti preverimo, 363 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis U za proti vzdržanje sprejeto, kompromis U2 za proti vzdržanje sprejeto, amandma 365 za proti vzdržanje sprejeto, 366 za proti preverimo, 366 glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 368 za, proti, vzdržani. Preverimo, 368. Mislim, da je sprejet, ampak ker ste leni, glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 369 za, proti vzdržani sprejeto, 370 za proti vzdržani sprejeto, 371 za proti vzdržani sprejeto, 372 za proti mm, mislim, da je sprejeto, ampak eh, preverimo. 372 Vote is Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 373 za. Proti. Preverimo. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 374 za proti. Preverimo. 3, 7, 4. Glasujemo. Ste za? Dobro, potem je to sprejeto. 375 za, proti. 375 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 377 za. Proti. Preverimo. Ja, vsi ne dvigujete rok. 377. Prosim, da glasujete. Ne želite. Dobro, potem pa ne. Konec glasovanja. Sprejeto. 378 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 379 za. Proti. Preverimo. 379. Glasujemo elektronsko. vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 380 za, proti. 380 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Ja, prosim, da končamo. Sprejeto, 383 za. Formula 1 za proti vzdržani. Sprejeto, 384 za proti vzdržani sprejeto. 385 za proti vzdržani sprejeto. 386 za proti vzdržani sprejeto, 387 za proti vzdržani sprejeto, 388 za proti preverimo, 388 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 391 za, proti. Preverimo 391. For open the vote 391 Niste še vsi glasovali. 391. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 395 za. Proti vzdržanju zavrnjeno. 392 za. Proti vzdržanju sprejeto. 394 za proti vzdržani sprejeto. 393 je brezpredmeten. Aha, od tudi 392 je bil sprejet. Do 394 glasujemo. Ja, prav smo da naredili. 396 je naslednji. 396 je tudi brezpredmetno ali kako? Ne, ne, ni. Glasujemo. 396 za. O 396 glasujemo, ker je 393 brezpredmeten. Za, proti, vzdržani, zavrneno. 397 za proti vzdržanje zavrnjeno, 398 za proti vzdržanje zavrnjeno, 399 za proti vzdržanje zavrnjeno, 400 za proti vzdržanje zavrnjeno, 401 za proti vzdržanje sprejeto, 403 za proti vzdržanje sprejeto, 404 za proti vzdržanje sprejeto. 405 za, proti, preverjamo. 405, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 406 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis v za proti vzdržani sprejeto. 408 za proti vzdržani sprejeto. 410 za proti vzdržani sprejeto. 411 za proti vzdržani sprejeto. 413 za proti vzdržani sprejeto. 415 za proti vzdržani zavrneno. 416 za proti vzdržani preverimo. 416 416. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 417 za proti vzdržani. Zavedeno. 418 za proti. 418. Glasujemo elektronsko. four eighteen. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. V2 za. Proti vzdržanje sprejeto. 422 za. Proti vzdržanje sprejeto. 423 za. Proti vzdržanje. Preverjamo. 423 glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 424 za, proti vzdržani sprejeto. 425 za, proti preverjamo. 425. Mislim, da je zavrnen, ampak um, glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 426 za, proti vzdržani sprejeto. 427 za, proti vzdržani sprejeto. 428 za, proti Preverjamo. 428. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Preostanek je brezpredmeten. Gremo na 434 za. 434 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 437 za. Ne. 436 z ustnim amandmajem. Ja, z ustnim amandmajem. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 437 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 438 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 439 za, proti, vzdržani. Sprejeto. In ta. V svežnju. Se strinjate? Ne. Ne. Ne v svežnju. Dobro. In ta ena, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. In ta dve, za proti vzdržanje sprejeto. In ta tri, za proti vzdržanje. Preverimo in ta tri. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, zelo majhna večina, ampak sprejeto. In ta štiri je že zavet. In ta pet za proti vzdržani sprejeto. In ta sedem za proti vzdržani sprejeto. In ta osem za proti preverimo. In ta osem glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In da devet. Sprejeto. In ko ena za proti vzdržanje sprejeto. In ko tri za proti vzdržanje sprejeto. In ko pet za proti. Preverimo. In ko pet glasujemo. In ko pet. In ko pet. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. In ko ja, preostanek amandmajev odbora IMKO bomo kar v svežne vdelali. Do 18. Od 6 do 18. A ne, od 6 do 11. Dobro, pa od 6 do 11. Samo dva sta. Sedem. Potem pa samo sedem. Ni v svežnju. Ja, zgubljamo čas zaradi tega. Za proti vzdržanje sprejeto. Imko 13. Za proti vzdržanje sprejeto. Imko 14. Za proti vzdržanje sprejeto sprejeto, imko 15 za proti združenje sprejeto, imko 16 za proti združenje sprejeto, 17 za proti združenje sprejeto, imko 19 za proti združenje sprejeto, imko 20 za proti. Mislim, da je sprejeto, ampak pogledajmo. Ja, sprejeto. 21 za proti združenje sprejeto, tran 2, ne, tran 1, drugi del. Ja, tran, ena, druga je sprejeto, dve za proti državni sprejeto. Lahko o amandmajih odbora tran glasujemo v svežnju. Ne, ja, do kje? Do 15. Ne, torej, tri za proti vzdržanje sprejeto, štiri za proti vzdržanje. Preverimo, amadma Tran 4. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto,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 Za, dobro, sprejeto. 17 za, proti vzdržani. Skupine, kako je za 17? Glesujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto, 18 za proti vzdržanje sprejeto, 19 za proti vzdržanje sprejeto. Bi zdaj lahko glasovali v svežnju. Do tran 26, 19 do 26 v svežnju za proti vzdržanje sprejeto, 27 za proti vzdržanje sprejeto, 28 za proti vzdržanje sprejeto, proti Preverimo. Amandma 28. Glasujemo. Super, sprejeto. A gre v svežnju? Ne, seveda ne. Ja, to so sporni, kontroverzni amandmaji. A gre ena za proti Preverimo. Agri 1. Glasujemo. Agri 1. No, glasujte, glasujte. No, no, I said vote because still a lot of people had to vote. Spodbujam kolege, da glasujejo, ker je še precej eh, za odglasovati. Agri 1. Please vote, colleagues. No, glasujte. Ja. No, še en poskus. Konec glasovanja. Agri 2, za. Do 218, oziroma, aha, v redu, ja. Za proti državni sprejeto. Preverimo, Agri 9. Glasujemo elektronsko, Agri 9. Vote is closed. Konec glasovanja. Konec. Sprejeto. Prestanek amadmajo Agri 9. V svežnju, ja, za protizdržanje sprejeto. Tečno, ena sprejeto, dve sprejeto. Potem, aha, ne, ne, to je bil amadma ena sprejet, tudi dve. Amadma dve, glasujemo, zavrneno. Amadma tri za protizdržanje sprejeto, štiri za protizdržanje sprejeto, ne? Amandma 4, pa preverimo. Prosili ste za elektronsko glasovanje, pa glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5. Za proti vzdržanje sprejeto. 6 za proti, vzdržani, sprejeto. Ne, vi ste bili proti. Aha, ne, slabo sem videl. Se pravi, čujem. No, prosim, da ste nekoliko bolj usklajeni. Amadma šest, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem. Amadma sedem, za proti, vzdržani. Aha, to je sprejeto, ja, vidim večino, ampak če ne boste dvigali rok, potem bomo zgubili čas z elektronskim glasovanjem. Preverjamo, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Osem za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Amadma 9, ne, izvorno besedilo od 4 do 6. Sprejeto, amadma 9 za proti vzdržanje zavrnjeno. Izvorno besedilo 7 za proti vzdržanje sprejeto, izvorno besedilo za proti vzdržanje sprejeto, amadma 10 za proti vzdržanje sprejeto. 11 za proti vzdržanje sprejeto, 12 za proti vzdržanje sprejeto, 13 za proti preverimo, ama 2, 13, glasujemo. 13. 13, ja. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto, 14. Naj, izvorno besedilo od 9 do 10 za proti zdržanje sprejeto, 14 za proti zdržanje sprejeto, 15 za proti vzdržanje preverimo. Amandma 15 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. A, izenačeno, torej zavrneno. A gre v zvezi z navedbo ena za proti vzdržanje. No, za. Ja, ja, vse tri od Agrija v svežnju. Za proti vzdržanje sprejeto. Amandma 16 za proti vzdržanje zavrneno. 17 za proti vzdržanje sprejeto. 18 za proti vzdržanje zavrneno. Izvorno besedilo vzdržanje brezpredmetno, 19 za proti vzdržanje. Zeleni ste za ali proti? Za. Sprejeto. 20 za proti vzdržanje. Sprejeto. 21 za proti vzdržanje. Zavrneno. 22 za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis dojni v za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis Y za proti vzdržanje vzdržanje sprejeto. Amandma 37 za, proti, preverimo, 37 glasujemo. Vote is closed. Adopt. Konec glasovanja sprejeto, kompromis z, za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 44 za, proti, vzdržanje sprejeto. O 45 ne glasujemo, ker je 5 podoben 44, 46 za proti vzdržanje zavrneno, 47 za proti vzdržanje zavrneno, 48 za proti ali za ali proti. Preverimo. 48. Vote is closed. Reject. Konec glasovanja, zavrnjeno. Vzorno besedilo za proti vzdržanje sprejeto, 49 za proti vzdržanje sprejeto, 50 za proti vzdržanje sprejeto, 51 za proti vzdržanje. Preverimo, 51 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Remi, zavrnjeno. 52 za, proti izdržanje sprejeto. 53 za, proti. Za? Aha, no, preverimo. 53 za. Oziroma, pardon, glasujemo elektronsko. Ja. Vote is closed konec glasovanja sprejeto. Agri v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo poemensko o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Still some colleagues to vote. Konec glasovanja. 33 za, 6 proti, 5 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Please, rapporteur, take the... Prosim, poročevalec, besedo imate. Hvala, gospod uh, predsednik. Zelo kratek bom. Mislim, da je bil to eden najbolj izziva polnih dosjejev do sedaj. Uh, vsem sem zelo hvaležen in res to iskreno povem. Mislim, da sta so tri glavne zadeve, ki smo jih uspeli s tem poročilom. Zelo resno smo uh, priznali na ta način, da je to del pravil konkurence, uh, velik napredek napr v smeri digitalnega trga in tretjič, mogoče še najpomembnejši korak v smeri Eh, pravega razvoja raz, kolaborativne ekonomije ali sodelujočega gospodarstva, upoštevaje socialne vrednote in trajnost. Eh, tudi zahvaljujem se vsem odborom njihov pri spevek, ki je bil zares pomemben. Osebno pa eh, se zahvaljujem Masimo Polombu iz sekretarijata Ekon In eh, gospodu Rolandu Grlu, mojemu posebnemu uh, svetovalcu, ona dva sta bila motorja cel vsega tega podviga. Hvala. Oh. I could play in a six time with You just continue. So, dear colleagues. Kolegice in kolegi, vem, da smo dolgo glasovali, ampak vseeno prosim, sedite se spet. Kolegice in kolegi, veliko veselje mi je, da lahko med nami pozdravim finančnega ministra Slovaške in predsednika ECOFIN-a Petra, Kaž, Petra Kažimirja. Hvala, da ste eh, se eh, tukaj oglasili, da eh, pokažete, predstavite dosežke in mnenja eh, slovaškega predsedstva na področju ekon. Vemo, da je predsedstvo bilo zelo učinkovito, uspešno in z veseljem lahko rečem, da včeraj je bil dosežen pomemben korak naprej, kajti politični dogovor je bil dosežen v trialogu glede prospekta. To je eh, prvi pomembni gradnik Unije kapitalskih trgov. Danes smo eh, delali na lesninjenju, torej dejansko napredujemo. Hvala vam in vašemu predsedstvu za odlično delo in sodelovanje s parlamentom. Danes smo glasovali o pomembnem eh, dosjeju, to so eh, skladi denarnega trga, tudi tukaj smo eh, dosegli dogovor, torej zakonodajno delo napreduje in kot verjetno veste, je svet eh, v torek ta teden dosegel dogovor o tako imenovanem EFSA 2, kar je seveda tudi EFSI 2, kar je pomemben dosežek, in ostaja nam pa vseeno še kar nekaj dela v naslednjih tednih in mesecih na tem področju in upam, da bomo zaključili v današnjem eh, dnevnem eh, redu. Je seveda tudi eh, dialog eh, in izmenjava mnen. Najlepše hvala, da eh, ste pozitivno sodelovali z parlamentom v tem semestru in predajam vam besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsednik. Hvala. Sprva naj čestitam, naj vam čestitam, da ste sedaj izglasovali lisninjenje. Izredno eh, pomembno bo to za malteško predsedstvo sedaj, Ampak po včerajšnjem eh, dogovoru o prospektu in današnjem glasovanju o lesninjenju bi rekel, da je zares pomembno to za CM oziroma Unijo kapitalskih trgov. Z veseljem sem prišel spet v Evropski parlament, v eh, vaš. Eh, odbor za ekonomske in monetarne zadeve. In to je moja eh, zadnja eh, predstavitev kot eh, predsednik Ekofina. Na kratko bi povzel, kaj smo dosegli na področju gospodarskih in finančnih zadev med slovaškim predsedovanjem. V drugem delu tega leta je prišlo do pomembnih dogodkov zunaj Evrope, ne bom uporabljal dramatičnih izrazov, ampak eh, zadnji podatki kažejo, da se je gospodarstvo uprlo šokom. Ampak eh, trdoživost pa ni garancija za dolgoročno last in stabilnost Eh, obstaja precej negotovosti. Brexit, eh, mnoge volitve v Evropi, zadnji dogodki v Italiji, spremembi administracije v ZDA. Eh, vse to se nadaljuje in kar nekaj časa bomo rabili, da bomo pravilno ugotovili vpliv na Evropo. Med veste, v teh nevarnih modeljih eh, smo poskušali kot slovaško predsedstvo varno pluti in eh, razbiti tabu v svetu in začeti strateško razpravo o prihodnosti Evrope, eh, še zlasti o gospodarski in monetarni uniji. Eh, to osnova so seveda eh, zdrave fiskalne in finančne politike, to je naš glavni odziv in tako mora ostati. Naše delo se osredotoča predvsem na misijo zakonodajalcev pri eh, investicijah fiskalni politiki in reformah strukturnih skladov. To se prejš, glede na prejšnja leta ni spremenilo, ampak uh, mnenja in pogledi so različni. Nekaj o fiskalni politiki, s tem bom začel. Kot sami veste, ena od glavnih in najpomembnejših zadev, s katerim smo se morali spoprijeti, je um, pre, prevelik. Uh, postopek prevelikega presežka za nekatere države. E, svet je e, sprejel odločitev za to, da bo ukrepal in začel je postopek EDIP, ter eh, komisija meni, da eh, eh, kazni za Španijo in Portugalsko lahko se izvedijo. Sigurno to področje zelo dobro poznate, ker ste imeli strukturiran dialog z komisijo in komisijo izmenjavo mnen z finančnima ministrama obeh eh, držav. Eh, celoten postopek ni bil vedno jasen, vsaj ne nam v svetu. Bilo je nekaj zaostankov, ampak eh, zaradi postopka sta obe dve državi učinkovito ukrepali jeseni in to je bil pravzaprav glavni cilj fiskalne politike. Učinkovito ukrepanje je bilo doseženo. Na koncu pa se je vse skupaj lepo končalo, torej srečen konec za vse, kljub mnogim govoricam. Glede fiskalne stabilizacije. Eh, fiskalna pravila eh, in njihovo spoštovanje je ključno za eh, vzdržnost javnih financ in našo kredibilnost. Razen vzdržnosti pa morajo obstajati tudi makroekonomski stabilizacijski cilji. Od komisija je predlagala za uh, predlagala širitev, uh, fiskalno širitev evroobmočja in skazalo se je, kako kompleksno vprašanje to je. Um, fiskalna pravila. Uh, um, v Evropi niso nastala z namenom makrostabilizacije in to je tudi razlog, zakaj je predsedstvo reklo, da je eno glavnih političnih eh, ciljev eh, razprava. Eh, poglabljanja EU na fiskalni stembr na ministerski ravni. In septembra je potekala ta razprava o fiskalni eh, zmogljivosti in eh, odpornosti na velike gospodarske šoke. To je za mnoge kolege ali za vsaj nekatere kolege v svetu še vedno bil tabu. Čeprav so na koncu uh, finančni ministri bili kar konstruktivni. To uh, temo smo dali tudi na uh, sejo Ekofina decembra, torej ta teden, z namenom, da to pobudo ohranimo pri življenju in da uh, komisija spremlja razvoj. Uh, komisija nam je dala informacijo o beli knjigi o prihodnosti Evrope, ki bo zaključena marca naslednje leto. Naj tudi povem, da eh, julija smo imeli zanimivo izmenjavo razprav med eh, ministri in eh, člani Evropskega parlamenta, torej poslankami in poslanci. Zahvaljujem se parlamentu, da je oh, uživel eh, to ključno vprašanje in prosim, nadaljujte v to smer. Eh, čeprav je šlo za zelo občutljivo vprašanje, v svetu obstaja širok eh, dogovor, da Evropska monetarna unija ni še dovolj odporna in je treba dodatno ukrepati. To je maksimum, kar smo dosegli. In upam, da uh, konec leta 2017, ko bo ogromno volitev, bo uh, svet nadaljeval s to pomembno razpravo in dosegel bistven napredek. Glede investicij. Investicije so bile še ena pomembna tema in tukaj smo res naredili uh, politični napredek. Uh, uh, eh, ECOFIN svet uh, je sprejel uh, splošen uh, pristop uh, k ESI uh, 2.0 nič in zavoljen sem, da uh, smo raz podaljšali obstoj tega sklada in da smo tudi izboljšali kakovostne vidike, kot je eh, dodajanje geografsko in sektorska eh, pokritost, eh, poudarek na klimatskih spremembah in podobno. Seveda izjema svetovalnih navad je izrednega pomena. Investicijski cilj je seveda povečja, povečana rast in proizvodnja. Pripričan sem, da bo Evropski parlament eh, omogočil hitro obravnavo tega pomembnega dosjeja in na koncu uh, trialoga uh, pripravil vse, kar, je lahko, kar lahko za malteško predsedstvo. Nekaj besed o odličnem investicijskem načrtu, kot sem rekel že Julija na vašem odboru, eh, reševanje eh, osnovnih razlogov migracije je bila naša glavna politična prioriteta, eh, še predno smo prevzeli predsedovanje. Zato sem vesel, da smo uspešno zaključili revizijo EB zunanjega mandata financiranja in eh, mandat eh, sklada za eh, trajnostni razvoj. Kaj pa eh, Evropska bančna unija, kakšno je stanje? Torej, jasno je, da jo je treba zaključiti. Pomembno je to eh, za sedanje in naslednje predsedstvo. Pod našim predsedovanjem eh, smo. S, delali še naprej na načrtu, ki ga je svet sprejel uh, junija. To ni bila enostavna razprava, morali smo doseči pravo razmerje med zvišanji in znižanji. Eh, predsedstvo se je ukvarjalo z celotnim sistemom garancij za uh, vloge, um, faze um, izstopi iz tega, poznejši pristopi in podobno. Eh, tukaj smo dosegli eh, poseben eh, napredek in komisija je to prejšnji teden upeljala ter o tem bo govora v Strasburu. Tehnična razprava komisija predvideva že jutri, da ne izgubljamo časa. Razen tega imamo uh, poseben um, uh, sistem za um, Single Resolution Fund in glede kapitalskih trgov in unije kapitalskih trgov naj rečem, da imajo nekateri pomisleke, če je ta dosje sploh možen, še zlasti potem, ko se je zgodil Brexit. Ampak eh, ne delajmo si utvar. Če ne ustanovimo uh, Unije kapitalskih trgov čim prej, se bomo ustrelili v koleno. In moramo najti načine alternativnega financiranja, alternativne kanale. To je eh, lahko življenskega pomena za mnoge podjetnike. Skupaj z eh, poročevalcem, gospodom Ješkom, smo včeraj dosegli eh, politični dogovor o eh, kat, eh, eh, pravilih o prospektu, to je osnovni gradnik za eh, bodočo unijo kapitalskih trgov. In naj še opomnim, da smo eh, že lani decembra na svetu eh, dosegli dogovor o svežnju za lisninjenje, to seveda že veste in Evropski parlament je glasal, glasoval danes o tem. Torej, zahvaljujem se vam za to božično darilo Uniji kapitalskih trgov. Eh, na zadnje, na ravni delovnih skupin smo Eh, dosegli tudi dogovor glede eh, skladov tvegane kapitala in za socialno podjetništvo in predvidevamo formalno potrditev na ravni Koreperja naslednji teden. Glede finančnih zadev. Po eh, intenzivnih razpravah v parlamentu smo v svetu dosegli politični um, dogovor o okvirni ureditvi denarnih trgov. To je bilo zelo občutljivo vprašanje in uh, na končnem dogovoru sveta in koreperu včeraj uh, smo danes glasovali tudi za ta pomemben zakonodajni predlog oziroma uh, zakonodajni akt in to je bistveno povečalo stabilnost finančne unije. Um, novembra smo uh, se razp razpravljali o informacijah potrošnikov v povezavi z uh, finančnimi uredbami in uh, o tem bo razpravljal parlament v začetku naslednjega tedna. Zelo se uh, zauzemamo za eh, zaključek razprav o eh, ukrepih za preprečevanje pranja denarja do konca našega mandata oziroma predsedovanja, vključno z bojem proti terorizmu. To je izredno pomembna tema ne le za svet, ampak tudi za parlament in zato je politični dogovor naslednje leto treba doseči čim prej. Kar pa eh, zadeva eh, davčne zadeve, naj samo povem. Eh, boj proti davčnim goljofejam je bil ena glavnih političnih prednostnih nalog za slovaško predsedstvo na ECOFIN v svetu in uh, mislim, da je to odraženo v dosežek. Uh, dokaj smo, veliko smo dosegli na področju novembra glede eh, kriterijev in postopkov za vzpostavitev eh, seznama nekooperativnih jurisdikcij za eh, davčne namene. Temu pravijo tudi črni lista in tudi eh, poseben eh, kodeks ravnanja eh, na tem področju v uh, odziv na uh, Panama eh, dokumente smo v ECOFINU sprejeli uh, predlog spremembe DAC 5, to je F5, to je uredba, uh, ko Kar, kar zadeva informacije za preprečevanje pranja denarja. To je bil odziv na um, panamske dokumente. Eh, cilj pa je seveda eh, zmanjševanje velikih, eh, skrivanja velikih sredstev in na ta način naj bi dejansko zmanjšali davčne utaje in izogibanje plačevanju davkov. Komisija je pred kratkim Eh, poročala o um, graditvi stabilnega davčnega sistema za Evropsko unijo. Imamo štiri zakonodajne predloge v tem svežnju, tukaj gre za res veliko pobudo. E, torej, eh, tudi preprečevanje, mehanizem e, CCD, CCDB in e, preprečevanje dvojnega obdavčevanja. E, vse to je vključeno v ta svežen in z veseljem lahko povem, da na decembrskem ekofinu v eh, torek smo dosegli precejšen napredek pri oblikovanju splošnega pristopa pri hibridnem neumjemanju, če se prav spomnim. Uh, stabilizirali smo uh, 95 odstotkov besedila tega, te direktive, tako da bi lahko zaključili delo k malu v začetku naslednjega leta in tukaj tudi računamo na sodelovanje parlamenta. Na področju ne, eh, posredne eh, obdavčitve dobili, eh, izboljšali smo trenutna pravila za DDV in čezmejne transakcije to vključuje določene eh, vidike izboljšave samih pravil eh, povezanih z eh, DDV režimom. Ekofin je upošteval sodelovanje med in razmere eh, na področju DDV med Norveško in Evropsko unijo. Tukaj še potekajo pogajanja in eh, od komisije pričakujemo, da jih bo zaključila. Ravno tako smo dosegli eh, dogovor glede eksciz na alkoholne pijače. Zaključek se pričakuje naslednje leto in glede za obdavčitve. E, na svetu smo izmenjali mnenja o tem, naj, ali naj DDV goljofije vključimo v tako imeno direktivo PIF, zato da e, pomagamo e, svetu PNZ, kajti po dolgem času smo uspeli oživeti ta dosje in nekaj zaključkov je bilo sprijetih že včeraj. To je tudi pomembno. In nekaj še besed v zaključku o proračunu za naslednje leto. To je uh, tema, ki ni uh, neposredno v pristojnosti vašega odbora, ampak naj uh, samo izrazim svoje zadovoljstvo, ki smo ga dosegli med dvema inštitucijama uh, v spravnem postopku 27. Najlepše hvala Pripričani smo, da bo proračun za naslednje leto dober, eh, osredotočen in da kaže solidarnost, da bo dober za naše državljane, eh, ki jih najbolj skrbi migranska kriza, eh, zunanja in notranja varnost ter seveda ustvarjanje novih delovnih mest. To je kritično, kritičnega pomena. Najlepša hvala. Thank you very much. Najlepša hvala za vašo predstavitev, ki kaže, da ste res veliko naredili med vašim predsedovanjem, da ste bili zelo aktivni in da ste dosegli uspehe. Gospod Bulšenbalc, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister za finance. Najprej bi se vam v imenu eh, skupine ELS zahvalil za sodelovanje v času vašega predsedovanja. Hvala tudi za odlično delo, ki ste ga opravili. Pa ne samo vi, ampak eh, vsi vaši kolegi in sodelavci. Podali ste nekaj ocen glede stanja bančne unije, kot smo slišali. Na to bi se vrnil in vas nekoliko bolj podrobno vprašal, kako je z skupnim sistemom EDIS. V tem predlogu, po mojem mnenju, še vedno manjka študija o izvedljivosti. Ehm, čeprav je komisija to skušala nekako popraviti z nadaljno tehnično analizo. Omenil bi tudi nujno zmanjševanje tveganja v bančnem sektorju, kar ste se, oziroma mm, kar ste omenili tudi vi sami. Zmanjševanje tveganja je vprašanje, pri katerem, vsaj po našem mnenju, nekateri vaši kolegi niso dovolj ambiciozni. In po mojem mnenju, vse v času vašega predsedovanja glede sistema EDIS ne bomo dosegli kakšnega napredka. Gospod Kažmir, danes vas bi vprašal naslednje. Ali menite sistem EDIS v obliki, kot ga je predlagala komisija, uspešen ali propadel projekt? Zanima me tudi, ali lahko prečugujemo kakšne temeljne vsebinske spremembe in ali bi komisija to morala po vašem mnenju izvesti ali ne. Hvala. Let me answer in my native language. Naj odgovorim v slovaščini. Uvodne eh, pohvalne so. Najlepše hvala za pohvale besede uvodoma glede dela, ki smo jih naredili ga upravili na področju finančnih storitev. Če se spomnite, sem Julija glede Edisa zelo previdno uporabljal besede, eh, zelo smo bili občutljivi na okolje in to, kar se je dogajalo. Potekala je zelo uh, živahna razprava ta teden, ko je komisija upeljala svoje ukrepe in medijem sem moral razložiti, um, kaj uh, menim in to ne ravno diskretno, da se mi zdi popolnoma normalno, da po uh, mesecih, ki smo uh, čakali, iskali na eh, ukrepe, ki bodo zmanjšali raven tveganja. To pa vemo, da mora iti roko v roki z delitvijo bremen tveganja. Torej, po tem dolgem čakanju na ukrepe, na svežen ukrepov in eh, glede na kritike posamez, na delo posameznih držav pri uh, deljenju tveganja, uh, so uh, želeli ta, eh, to breme prevaliti na drugo stran. To je popolnoma razumljivo, taka reakcija po dolgoročnem pritisku, kot ste sami rekli. Edis je trenutno odprt oziroma nekoliko zamrznjen in ta tema se uh, povezuje na uh, originalno zamisel bančne unije. To je scenarij, ki, uh, eh, ih, uh, eh, ki je odvisen tudi od uh, uh, velikega volilnega leta, naslednjega leta namreč. Uh, na um, mizi bo malteško predsedstvo imelo kar nekaj predlogov kjer se bodo težko zedinili, začeli pa bomo z tehničnimi razpravami že jutri, tako da mislim, da ni razloga za odlašanje. In mislim, da kot, Evropsk, kot je Evropski parlament rekel, bo kar nekaj časa trajalo, da dobimo skupno stališče. Včeraj je Valdes v uh, pogovoru v hodniku med razpravo o prospektih rekel, da želi vam ta dokument predstaviti v uh, eh, Strasburu. Videli boste, kako to zgleda, zelo eh, barvito je. Um, vemo, da uh, govorimo o velikih in malih uh, državah, o državah gostiteljicah in to je tema, ki um, sedaj sabo. Uh, vleče nekatere druge teme, o katerih eh, je že bil dosežen dogovor. Sedaj se vračajo. Gotovo ne bomo mogli uh, doseči uh, vzajemnih jamstov v evropskem bančnem sistemu, ne da bi se izredno dogovorili o načinih, kako naj se zmanjšuje tveganje v posameznih državah, članicah oziroma njihovih bančnih sistemih. Eh, tukaj pričakujemo nekaj težav. Snaj bi sem ešte posledne povedal, že to, to tehnické... A... Če zaključim, tehnično branje od člena do člena je smiselno, kajti uh, na ta način uh, natančno upravimo svoje delo in pravzaprav je to dobro. Thank you. Hvala lepa. Gospa Pe uh, Beres. Hvala lepa, gospod minister. Bojim se, da bomo s to razpravo eh, preveč povdarjali na uh, preveč povarjali dimenzijo zmanjševanja tvegan pa za Eh, zanemarjali druge vedike. Kar zadeva makroekonomsko, obenili ste, da ima ta parlament pomembno vlogo, kajti odločeno je bilo, da ne bo uh, sankcij za Španijo in Portugalsko in to iz več razlogov. E, to je bila modra odločitev, kajti ti dve države sta že sprejeli učinkovite ukrepe, ki, sta, e, ki so pomagali vzpostaviti e, stanje v proračunih. E, ali tudi prociklična narava krize ni odigrala svoje vloge, ampak tu gre tudi za logiko e, gospodarskega upravljanja, o načinu gospodarskega upravljanja moramo ponovno razmisliti, kako Eh, menite, lahko vaše predsedstvo prispeva oziroma je prispevalo k reševanju eh, teh vprašanj, o katerih so govorili tudi predsedniki, pet predsednikov. Eh, žal se mi zdi, da na svetu ni bil dosežen poseben napredek in v Bratislavi se je govorilo o vprašanjih varnosti in obrambe in da so ta vprašanja prevladala nad vprašanje končanja eh, monetarne unije. Eh, vendar pa vsak dan se moramo ukvarjati tudi z eh, proračunskimi zmogljivosti držav, ki spadajo v evrsko moč. Čez pet minut moram, ja prosim, če ponovite začetek prispevka. Čez pet minut moram oditi, ali lahko moje vprašanje zastavim zdaj, Preden gospod minister odgovori na slišano. Is a bit uh, uh, uncommon. Sorry, you could have told before. Now we, we listen the answer and. No, to bi lahko menili prej. Tak, takšno ravnanje ni ravno običajno. Zdaj bomo poslušali odgovor, potem pa dobite čas za vprašanje. Jaz se pokusim zareagovati na ten čas. Poskusil bom odgovoriti na vprašanje in poskušal uh, bom tudi rešiti to, ta problem časa. No, kar zadeva nedavno razpravo o fiskalni situaciji v evrskem območju. Prišli smo do zaključka, da moramo k temu vprašanju pristopati na drugačen način. Ne moramo se izogibati tej temi, In moramo biti tudi pogumni pri reševanju težav na tem področju na najvišji ravni. Kar pa zadeva poglobitev monetarne unije, ne. tu imamo heretične predloge za eh, skupno evropsko eh, zavarovanje proti brezposelnosti. Eh, države imajo zelo raznolike pristope na tem področju. Tu ni dovolj, da samo govorimo. Tu ni dovolj reči, da arhitektura monetarne unije ni končana in da jo moramo dokončati. Samo temu je res tako, nimamo dovolj ugodnega okolja. Ravno tako nam ne pomaga politični cikl, kot sem rekel v svojem uvodu še vedno čakamo na rezultate volitev v letu 2017, vendar pa ne smemo preveč zavlačevati. Države, ki so botice tega projekta, žal ne morejo oblikovati skupnega stališča. In to je žalostna realnost. Primer Španske in Portugalske. Lahko bi rekli, da smo naredili korak naprej, ampak še vedno je treba spoštovati določena pravila. To je edino priporočilo, ki ga lahko dam. Če vam pravila niso všeč, jih spremenimo. Hvala lepa, gospod Skarbati. Herr minister, Sie eh, haben bezüglich der Währungsunion. Najlepša hvala. Gospod minister, dejali ste, da potrebujemo več ukrepov, ko gre za monetarno unijo. res potrebujemo trdno zgradbo takšne unije, ampak naši pogledi na to se razlikujejo. Razlikujejo se tudi glede tega, kaj bi bila najboljša proračunska politika. V tem parlamentu imamo strujo, ki pravi, da na dolgovih ne moremo graditi prihodnosti, torej zagovarjajo vrčevalno politiko. Druga struja pa pravi, da potrebujemo nekaj več finančnega manjerskega prostora, ker lahko samo tako ustvarimo naše e, projekte. In ti dve struji se vedno e, eh, spopade na tem parlamentu. Potem pa k temu dodamo še reforme, prepotrebne reforme. In jasno je, da zmanjševanje proračunskih postavk ne bo privedlo k obnovi proračunov. Potrebujemo strukturne reforme socialnih sistemov, zdravstvenih sistemov, davčnih sistemov, ne nazadnje. Moje vprašanje za vas kot predsedujočega svetu ECOFIN je naslednje. Ali je, oziroma ali ste obravnavali v vašem krogu finančnem ministru vprašanje sprememb celotne strukture evropskega proračuna ali ne? Ali ste tudi govorili o tem, ali bi lahko v državah članicah izvedli strukturne spremembe na način, kot ga zaenkrat še ne poznamo? Hvala. Eh, ja, zorilo samozrejme musím eh, podotko. Hvala lepa. Bom vljuden in vljuden bom opozoril, da danes govorimo o evrskem območju in kot predsednik Ekofina ne bi smel komentirati vprašanj, ki so povezane s proračunom. Ampak vseeno, mislim, da eh, sedaj eh, izstopamo iz zakonodajnega okvira in ponavljam, komisija je prvič dala Eh, priporočila za fiskalni okvir v smislu novih okrepov, ki naj bi jih sprejela evrska skupina. In eh, to je bilo ocenjeno kot nekompatibilno s trenutno veljavnimi pravili. In to je res. Pak stabilnosti in rasti ni povezan z vprašanje fiskalne ekspanzije. Nobenih internih pravil ni za delovanje E, evrskega območja. No, Vse eno poskušamo ta vprašanja rešiti. Tu se želim zahvaliti predsedco evrske skupine. Tu gre za horizontalne e, politike, se pravi, e, pregledi pregledi odhodkov v posameznih državah so vplivali na ovojnice odhodkov. V Italiji in na Slovaškem preučujemo individualne ovojnice odhodkov, vendar pa nimamo enotnega pristopa na tem področju. Doslej smo izmenjavali samo najboljše prakse. Vse drugo pa urejajo pravila, ki so bila sprejeta v zakonodajnem procesu, tudi eh, v Evropskem parlamentu. Tu gre za dvojčka, za šestorčka, za pak stabilnosti in rasti. Sedaj so tu tudi nove pobude za poenostavitev pravil pakta za rast in stabilnost. Podarek je sedaj na merilih odhodkov, bolj kot na druge stvari. Vse to so pa tehnična vprašanja, ki pa neposredno vplivajo na kakovo življenja naših državljanov. Thank you. No, tudi, tudi evropska skupina ni rekla, da ne bi bilo legitimno to, kar je predlagala komisija v vezi s uh,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 Eh, doseči sporazum o eh, uredbi o prospektu. Kot poračevalec v senci za to direktivo vas želim vprašati, kakšno je trenutno stanje v svetu. Kolikor vem, svet ni ravno navdušen, da bi zagotovil večjo transparentno zlasti, kar zadeva registr. Eh, dejanskih lastnikov skladov in podjetij. In niso tudi navdušili ni nad javnim dostopom do tega registra. Potem eh, je tu tudi vprašanje boja proti goljofijam. In transparentnost se lahko pojavi kot razlog za frustracije, kakšno je stališče sveta do teh vprašanj. In moje drugo vprašanje se nanaša na slovaško predsedovanje, ki je bilo zelo uspešno. Sam sem državljan države, ki je včasih z vašo tvorila skupno državo. Ampak po vaših izkušnjah, kaj bi rekli, kateri bodo naslednji najpomembnejši eh, koraki? v Evropi na, na področju vaše eh, pri, eh, pristojnosti, kaj bi priporočali svojemu nasledniku? In za zaključek vam želim čestitati za uspeh slovaškega predsedstva zlasti v teh hudih časih. Najlepša hvala, najlepša hvala za vaše prijazne besede in za vašo pohvalo. Naj začnem z vprašanjem, kaj bi eh, priporočil svojemu kolegu, ki me bo nasledil. Priporočal bi, da se eh, zaključi eh, to, kar smo začeli, Z težkimi kolegi smo imeli konferenco v Parizu na OECD-ju, Mario in druge ključne fi figure iz boja proti davčnim goljofijam so bile tam prisotne. Seveda moramo vedeti, da Malta ni eh, tak hud akter na tem področju, nam je pa vse eno pomagala. prav gotovo se živimo v hudih časih. Mal težkemu kolegu bi priporočil, da se osredotoča samo na delo, da eh, ugasne internet, da ne bere medijev, treba bo nadaljevati delo na bančni uniji. Projekt Valdisa Dombrovskiska bo postal bolj konkreten. Nadaljeval se bo tudi trialog o listninjeno. In? Vsi bomo čakali na belo knjigo. In potem so tu tudi poročila o prihodnosti monetarne unije. Potem pobuda v zvezi s pranjem denarja, to je del globalne pobude. Reči moram, da smo to temo obravnavali že dvakrat tudi pred kamerami in to premišljeno. To smo naredili premišljeno, namreč, da smo se pojavili pred eh, kamerami, kjer smo se zavezali za določene korake. Tu so seveda razni izzivi v zvezi z varovanjem podatkov in tako naprej, ampak mislim, da smo prišli kar daleč. In imamo željo, da bi v teh desetih dneh, ki nam ostanejo, naredili še več. In mislimo, da so te ambicije kar realistične. Zato ne želim komentirati podrobnosti eh, kaj te s tem bi otegnil ogrožiti uspešnost teh korakov, ampak če nam bo uspelo to izpeljati, bo to zelo pomemben korak naprej, kaj te govorimo o financiranju terorizma in govorimo tudi o tem, koliko denarja izgubljamo vsako leto, ki bi ga sicer lahko porabili drugače. Ampak eh, vedno se eh, ne znamo dobro organizirati in zato moramo to izboljšati in upamo, da nam bo uspelo to vse skozi spraviti do božiča. Hvala. Hvala lepa. Dimitris Papademulis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Kažimir, uporabite prosim svoje eh, slušalke, razen če se niste naučili eh, grščine, ampak upam, da se jo boste. Najlepša hvala. Gospod minister, prepričan sem, da je slovaško predsedstvo bilo zelo produktivno. Dejstvo, da niste omenjali grškega gospodarstva, je za nas dobra novica. In ko sem prebral izjave Ekofina in evrske skupine, vidimo, da so eh, napovedi za grško gospodarstvo eh, bolj eh, še. Upam, da boste do konca vašega predsedovanja naredili vse v svoji moči, da boste da boste eh, najprej dokončali drugi evalvacijski memorandum in da boste sprožili tudi ciklus rasti. V vašem programu je bilo omenjeno, da je vaša prioriteta bančna unija. Pred nekaj dnevi je gospod Dragi rekel, da je nemogoče zaključiti bančno unijo brez eh, tretjega stebra, se pravi brez EDIS-a. In v kontekstu trenutne globalne nestabilnosti in v kontekstu tveganja res moramo končati ta tretji eh, stebr, sicer bančna unija ne bo mogoče. Kaj si vi mislite o tem, kar je povedal Mario Draghi? Ali tudi vi menite, da je EDS e tako pomemben? Eh, in kakšen? Eh, kakšno dediščino zapuščate kolegom eh, z Malte? na tem področju. Potem so bili izraženi določeni pomisleki v zvezi z mikroekonomskimi, z makroekonomskimi neravnotežmi v eh, Nemčiji. O tem je govoril Ekofin. Potem, a ja, potem so bili pomisleke tudi v zvezi s topom na, eh, na trg dela. Ne vem, kakšno je vaše mnenje o teh eh, pomisleki, kakšna so priporočila za Nemčino. Makroekonomska neravnovesja v Nemčiji škodijo celi Evropi, tako meni tudi komisija. In vedite, da eh, z presežki na severu eh, polnijo lukne na jugu. Zanima me, kakšno bo vaše mnenje o teh vprašanjih. Hvala lepa. Govorili ste o tem, da je nujno zaključiti in do, do konca izgraditi bančno unijo. Kaj je pomembneje? Imeti ne popolno monetarno unijo oziroma bančno unijo, kajti bančna unija ni končana. In te teme so primerljive. Če govorimo sedaj o tehničnih vprašanjih, na koncu tega našega predsedovanja lahko končamo samo tisto, kar je na mizi. Od komisije smo čakali cele mesece svežen ukrepov, sedaj jih preučujemo, ampak brez tega, da bi, pozna, da bi eh, vedeli, kakšni bodo rezultati volitev naslednje leto, ne moremo niti koraka naprej. Trenutno uživam veliko svobodo. Sedaj ne bom več predsednik Ekofina. In zato bi rekel, nobene revolucije v zvezi z zaključem eh, bančne unije ali monetarne unije, česar ne bi mogli potem izvesti v 2017. To ne pomeni, da si ne želim pomagati naslednjemu predsedstvu, ampak stvari vidim pač takšne, kot so. Omenili ste Grčijo. Ko boste to slišali od mene, boste veseli. V teh nekaj letih je Grčija dosegla velik napredek pod eh, gospodom Zaharatovom. On je odličen minister in ima veliko zaupanja. Brez tega zaupanja je nemogoče nadaljevati z delom na projektih, ki so odvisni od skupnega pristopa in V teh zadnjih nekaj dneh smo se okvarjali z zelo zanimivim vprašanjem. V kolikšni meri bi morali reformirati trg dela? Kako, zago, eh, kako eh, zagotoviti spoštovanje najboljših evropskih standardov? Mogoče to ni v moje pristojnosti. Novice so dobre za Grčijo, ampak za evrsko območje velja, da moramo izboljšati kratkoročne ukrepe, tudi v skladu s terminskim načrtom, ki smo ga sprejeli. Hvala, Darius Rozar. Uh, hvala lepa, predsednik, hvala, minister, da ste z nami. Moje prvo vprašanje se nanaša na, na temo reform in pa odpornost evropskega območja. Mene zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, kar je že bilo narejeno in ali bi nam lahko povedali, ali je svet tudi posvetil določeno pozornost temu vprašanju, ali se je svet kaj pogovarjal o, vpraša, o vprašanju proračunskih zmogljivosti evrskega območja. Drugo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na davek na finančne transakcije. O tem smo veliko govorili, pred petimi leti je komisija dala svoj prvi predlog in nisem videl ravno veliko naprot, napredka na tem področju. Izgubili smo ta začetni entuzijazem in moje vprašanje je, ali je ta projekt sploh še živ. In če ni živ, kakšne so glavne ovire, ki jih srečujemo na poti k doseganju napredka na podlagi prvotnega predloga? Najprej mi dovolite, da odgovorim na vprašanje v zvezi z davkom na finančne transakcije. Moja država je med tistimi, ki, eh, okrep, ki so sklenile okrepljeno sodelovanje s portugalskimi strokovnjaki. Smo sodelovali v zadnjih letih, ampak nam je uspelo doseči veliko. Na glavnih področjih sporazumov. v bistvu gre za enostaven odgovor, široka eh, davčna osnova in pa nizke davčne stopne in minimum izjem. To je osnovno načelo, ampak glavni problem pri okrepljenem sodelovanju je problem, ki ga vsi poznate in sicer ta oblika sodelovanja bi morala biti globalna, kolikor se le da. Nemški finančni minister je obljubil, da bo izkoristil priložnost, ko bo predsedoval skupini G20, da bo to ponovno dal na mizo. Meni se zdi, da je to poštena ponudba, ni pa seveda nobenega pritiska za tako sodelovanje. Gre za vprašanje soglasnosti. Gre za vprašanje za to, ali smo soglasni pri upra, eh, na področju eh, neposredne obdavčitve. Nekaj projektov je, ki bi lahko sprožili gospodarsko rast. včasih. Potem pride do navskrižnih vplivov. FTT, torej ni mrtev projekt, deset članic ima ta skupina za okrepljeno sodelovanje. Bomo nadaljevali z delom, ampak moram reči, da je treba na FTT gledati kot na gospodarski in ne na politični projekt. Vsaj tako jaz vidim stvari. Potem ste o, eh, govorili eh, o fiskalnih oziroma proračunskih zmogljivosti. To je tema, ki jo je omenila že gospa eh, kolegica Bereš, ko je govorila o, o dokončanju Evropske monetarne unije. Vsi poznate Junkerjev svežen in delo na EFSI 2 nam je dalo priložnost, da, naj, da uh, najdemo rešitve za asimetrične šoke. To je tabu tema, s katerimi se države nočejo vedno soočati in glede na to, da imam sedaj to svobodo, Želel bi, da bi kot v EFSI eh, v prihodne govorili, vse v skladu EFSI govorili kot o orodju prihodnosti. Ne želim si, da bi ta projekt bil pokopan zaradi slabih analiz. Veliko ljudi je bilo, ki niti niso eh, hoteli govoriti. In sedaj imajo. Mm -hmm neka, nekatere čisto mirno vest. Thank you. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan, gospod minister. Kot ste rekli, veliko je bilo rečeno na, pod, eh, na področju eh, obdavčitve. Eh, vsi smo sli, vsi smo uh, slišali, uh, da imamo problem z davčnimi otajami. In ugotavljamo, da so prakse evropskih eh, vlad se eh, potrojile v zadnjih dveh letih. In to velja zlasti za Belgijo. Sed, sedaj je. Eh, čas, da se te praksam naredi konec, kolikor vidim. Eh, kar zadeva avtomatično izmenjavo podatkov, bi morali imeti sankcije, sicer ne bo nič boljše. Potem ne, eh, nekaj stvari še o istem vprašanju. Nobelovi nagrajenci pravijo, da je problem eh, obdavčitve resen problem. Ali ste delali eh, s komisijo na področju nove direktive, ali bi, eh, ali bi v letu 2017 lahko sprejeli nov osnutek direktive, s katerim bi rešili problem transfernih cen? Hvala. Ja sem povedal, da prihajam iz krajine, kjer uh, efektivita. Uh, Jaz prihajam iz države, kjer učinkovitost obdobja. Kjer se je obdavčitev oziroma kjer se je učinkovitost pobiranja davkov zelo izboljšala v zadnjih nekaj letih. Na to smo se osredotočali. Te, na to smo se odločali, zato ker smo želeli spraviti ured svoje eh, javne finance. Želeli smo tudi presežek, da bi lahko investirati v prihodne. In v takšnih situacijah mora država pravilno obdavčevati. Ne sme povečati eh, davčnega bremena, ampak mora biti učinkovita pri pobiranju obstoječih davkov. To je lažje reči kot storiti. Ampak globoko sem prepričan, da je eden od dosežkov krize v tem, da se celota paradigma eh, pristopa do davčnih otaj spremenila. Včeraj sem ravno pohvalil pogum, ki je bil pokazan v okviru boja proti davčnim goljofijam. In celo tisti, ki so ta sistem postavili, se strinjajo s tem, da ga je treba spremeniti. Tega ne moremo storiti preko noči, ampak spremembe, ki smo jih videli v teh zadnjih letih, so res neverjetne v primerjavi s tem, kakšno je bilo stanje v 70-ih in 80-ih letih. Globalni eh, sporazum o izmenjavi informacij Eh, sedaj je pristopilo k temu sporazumu skoraj 100 držav in začel bo veljati od leta 2017 naprej. In eh, lastniki podjetij začenjajo panicirati in to je seveda velika sprememba. Sprememba zlasti za tiste, ki so se desetletja uspeli izogibati eh, plačevanju davko. Torej, moramo izkoristiti to trenutno navdušenje in kritike so nekoliko prestroge, prehude, kaj ti bilo je veliko tega narejenega. Kar zadeva prejšnji tem, te hibrid, hibridni Mi smo, če so povsem nerazumljivi ljudem in to nam, to daje velike možnosti lobistom. A ta dve mogoče sploh ne bo sprejet. Obstajajo še drugi razlogi, zaradi katerih je komisija začela delati na eh, področju konkurence. Naše predsedstvo je gospod komisarko povabilo naj predloži nekaj informacij o možnih kršitvah pravil o državni pomoči. Govorimo o komisarki Vesteger, ki je Prosili smo jo za horizontalne informacije, za uh, splošne informacije, uh, brez tega, da bi se spuščala v podrobnosti posameznih držav. S komisijo smo dobro sodelovali, s komisarjem eh, Moskovicijem, z generalno direkcijo za davke. Prav tako moramo upoštevati globalno vlogo OECD in vlogo skupine G20. Predstavniki teh držav igrajo zelo pomembno vlogo. Brez skupine G20 ne bomo te kuge izkoreninili. In predlogi komisije se ponovno nanašajo na vprašanje skupne davčne osnove. Ta tema je bila pred krizo nekako pozabljena in se ponovno pojavlja sedaj. Ponovno je oživela ta tema. Sedaj lahko vidimo, kaš, kako zelo se je spremenila paradigma v zadnjih nekaj letih do teh vprašanj. Veliko dela bo še potrebno, ampak posem jasno je, da so se časi spremenili, da začenjamo tudi drugače razmišljati, da so se stvari obrnile na bolje. Hvala lepa. Ja, dank, ja, gospod Verlangen, Hvala, gospod minister. No, jaz bi se pa navezal na to, kar ste omenili v koncu prejšnjega prispevka. Davek na finančne, finančne transakcije in še nekatere druge stvari države članice blokirajo od leta 1993, že sprejemamo uh, reformo sistema uh, davka na dano vrednost. Bančna lukna oziroma lukna, ki je nastala zaradi primankljaja na tem področju, je velika več kot 150 milijard evrov. In v zadnjih 23 letih se ni na tem področju spremenilo nič. Sprejemali smo neke rezolucije, neke sklepe o boljših zakonodajah, ampak zgodilo se ni dejansko nič. ECOFIN, države članice, komisija, vsi samo nekaj govorite in obljubljate. Zato imam vprašanje, kako bomo sprejeli ustrezno reformo uh, sistema DDV, kot je opisano v členih 401 do 403. Kaj menite o pilotnem projektu vaših sosedov, naprimer Češke in pa Avstrije, ki sta že začeli izvajati uh, delno reformo na tem področju. Kako gledate na prihodne korake? Potem pa naslednja stvar. V tem parlamentu smo ustanovili odbor za preiskavo panamskih dokumentov. Gre za pranje denarja, gre za sodelovanje Evropskega javnega tožilstva in um, ECOFIN se je po mojih informacijah dogovoril, da naj bi tudi evropskim institucijam, ki se ukvarjajo s tem, namenili nekaj več denarja, nekaj čez 10 milijonov, če sem pravilno slišal, ampak države članice to blokirajo. Tega na dolgi rok ne moremo sprejeti, kajti davčna pravičnost je, ena od ključnih, eh, je eden od ključnih stebrov demokratične družbe. Ne glede na to, ali gre za Apple ali za Amazon ali kar drugega, teh stvari ne moremo pometati pod preprogo. Irski finančni minister je tu pri nas nam povedal, da smo Eh, da so obdavčili samo tisti delež dobička, ki ga je Apple zaslužil s prodajo na Irskem. To je sprenevedanje. In zato vas prosim, da nam poveste, je, kakšen je vaš eh, eh, rezime za leto 2016 in kaj pričakujete od malteškega predsedstva v letu 2017. Poznate tému daňovej suverenity. A viete, že e, v niektorých krajinách... Davčna suverenost je neverjetno nekaj, kar poznate. In kot veste, v nekaterih državah politične stranke skušajo izvesti e, ustavne reforme, ko gre za davčno suverenost posamezne države članice Evropske unije. In to je po njihovem mnenju odziv na sporne predloge, ki prihajajo iz Bruslja. Zdi se mi, da je to zelo občutljivo vprašanje v vseh državah članicah. In po izkušnjah iz pogajanj na svetu vem, da se je po eni strani treba boriti proti uh, davčnim utajam in davčnim goljufijem, ampak po drugi strani gre tu za davčno suverenost, ki jo moramo spoštovati. To je druga plat medalje. Pogajanja o kakovostnih reformnih predlogih na področju davkov lahko traja leta in leta. To pač zahteva svoj čas. Tudi, ko gre za prehodna obdobja, je enako. Torej, gre za, recimo temu, obdobje, ki traje več desetletij. Neverjetne nas eh, ne bo več tu, na tem svetu, ko se bodo stvari spremenile. To je realnost. S tem se moramo soočiti in to je povezano z delovanjem celotnega ustroja evropskih institucij. Seveda, davčna suverenost je odlična stvar, ampak po drugi strani je to povezano s številnimi drugimi vplivi. Govorimo o modelih, nekaterih zelo recimo temu, uglednih držav članic Evropske unije. Držav, ki zagotavljajo dovolj delovnih mest za svoje državljane, ki spoštujejo svoje državljane in ki skušajo najti kakšne odgovore z, z, na težave državljanov. In ko govorimo o tem, kako spremeniti um, način poslovanja podjetij ali pa celo način um, ali davčni sistem določene države, je treba biti zelo previden. Vam pa lahko zagotovim, da je tudi zaradi naše podpore direktiva PIF ki je izjemno pomemben instrument na področju pravosodja in notranjih zadev, ko gre za boj proti kaznivim dejanjem, ko gre naprimer za davčni vrteljak, goljofije na področju DDV in tako naprej, um, bila uspešna. Če se ne motim, je včeraj, torej 7. decembra, uh, to bilo potrjeno. Seveda, nekateri pravite, da gre tu za davčne zadeve, ampak to je obravnaval svet za PNZ in je dosegel dogovor glede te direktive. Kar pa zadeva drug predlog, pa zaenkrat še čakamo na odgovore. Podpiramo nemškega, eh, torej nemški, češki in avstrijski pristop glede obratnega bremena. Upamo pa, da bo ta predlog prišel na naše mizo vse do božiča. Tako je bilo obljubljeno v torek. Hvala. Nina Gel. Hvala, gospod predsednik in eh, dobrodošli, gospod minister. V času vašega predsedovanja ste dosegli kar velik napredek in zato vam čestitam. Danes dopoldne, oziroma danes zjutraj smo večinsko podprli večletni finančni okvir, kar je super ker s tem lahko nekako premostimo določene težave, pa tudi uh, eh, naskrižje interesov v določenih državah, članicah. Tudi vaša ekipa pod vodstvom Kamila Saske je bila zelo uspešna. Vsa pogajanja so zapletena, ampak vseeno eh, lahko dosežemo dogovor ob koncu in to kaže na ustrezno sodelovanje. Želim povedati naslednje. Vaše predsedstvo je opravilo precej eh, dobrih stvari, ampak države članice se tega vedno ne držijo in upam, da boste govorili z vašimi kolegi in tudi s predstavniki prihodnih predsedstv, da se eh, zauzemajo za odpravo blokad, da obravnavajo tudi tiste bolj težavne dosjeje. Pred nami so pomembni politični in pa gospodarski izzivi za celotno Evropsko unijo. In čeprav ste številne že izpostavili, bi vseeno ponovila, da moramo ukrepati hitro, da moramo zagnati rast v našem gospodarstvu. Dobivamo pa vtis, da je Evropska unija vedno bolj razdrobljena. In zdi se nam, da se svet s tem ne okvarja dovolj hitro in dovolj kakovostno, kot si to morda želimo res moramo najti način, kako na tem področju napredovati. Bančni svežen je eden od teh predlogov, ki bodo kar velik izziv za prihodnje predsedstvo. In zelo pomembno je, da s tem svežnjem zaključimo, da postane bančni sektor bolj stabilen in lahko podpre evropsko gospodarstvo. Vas pa sprašujem, ali vas morda skrbi eh, število um, slabih posojil kako se želite uh, boriti proti temu? Raziskave kažejo, da tudi investitorji že zapuščajo oziroma že umikajo naložbe iz evropskih bank. Ali to škodi celotnemu sektorju? In kakšne nasvete bi imeli morda za prihodnje Malteško in pa tudi estonsko predsedstvo v zvezi s tem? Hvala. Madam Gill, ja tiež uh, musím poďakovať za, za excelentnú spoluprácu. Gospa Gill, tudi jaz eh, bi se eh, rad zahvalil vam za uspešno sodelovanje. Vesel sem, da smo dosegli dogovor glede prospekta. Zelo veseli smo tudi, da ste danes zjutraj izglasovali um, dogovor glede listinjenja. Nekoliko smo začarani, se to ni zgodilo prej, ampak vse je in dobro, da se je. S trilogom bi si želeli pričeti nekoliko prej kot dejansko, ampak bomo pa to predali našim malteškim kolegom in jim zaželeli veliko uspeha pri no, eh, nadaljnih pogajanjih. Kot veste, smo dosegli dogovor na ravni držav članic glede eh, določenih skladov. In pri tem niti ni bilo treba uporabiti glasovanje s kvalificirano večino, ker smo se bolj kot ne vsi strinjali okoli tega. In ta dogovor mi je res pri srcu. Ne zdi pa se mi, da bi države članice bile proti uh, monetarni uniji. Zdi se mi, da bi morali ravno zaradi britanskega referenduma oziroma Brexita pokazati, da lahko Evropa obstane tudi brez Velike Britanije. In zato moramo uh, unijo kapitalskih trgov dejansko ustvariti in jo podpreti. To je nekaj, uh, kar zaenkrat še manjka v evropski zgodbi in eh, v tem se razlikujemo od naših tekmecev velikih uh, svetovnih gospodarstv. V svojem prispevku pa ste omenili tudi javni dolg oziroma način eh, financiranja samih držav članic. Skušamo uporabiti vse prednosti kvantitativnega popuščanja in v zadnjih letih smo videli, da imajo nizke obrestne mere lahko tudi svoje prednosti. Ampak vsaka država članica se mora sama odločiti, katere ukrepe bo izvedla in katerih ne. To je odvisno od okoliščin, v katerih se znajdejo. To je odvisno od eh, pritiska na banke, ki se morajo znebiti določenih posojil, določenih portfeljev, določenih obveznic na zadnje. To je zelo pomembno vprašanje, ampak mislim, da se s tem ne moremo ukvarjati ločeno. Ne da bi poprej eh, ustvarili unijo kapitalskih trgov. Sam prihajam iz manjše države članice. In vidim, da je pomembno najprej zagotoviti dostop. Dostop za vse tiste države, ki so disciplinirane in ki imajo svoje dolgove pod nadzorom. To je zelo resno vprašanje in to nikako ne smemo pozabiti. Sem pa tudi zelo vesel, da so zadnji predlogi komisije šli v isto smer. Hvala. Hvala. Brian Hayes. Hvala, gospod predsednik. In, uh, Dobrodošli, gospod minister, dobrodošli zopet tu v odboru Ekon. Pridružujem se Nini Gil in vam želim čestitati, pa tudi vaši ekipi, za to, da ste mm, ta dosje o trgu denarja spravili pod streho. To je mm, projekt, ki je bil kar dolgo časa na mizi, ampak zdaj je to. Um, potrjeno. No, jaz bi se osredotočil na Ameriko. Mm, videli smo, da je bil izvoljen Donald Trump, da ima zdaj, da je postavlja svojo administracijo in da se v kongresu napoveduje tudi reforma davčnega sistema ZDA. Gre za to, da želimo preprečiti eh, odtekanje denarja, kjer večja ameriška podjetja kupuje manjša evropska in potem um, prihodke oziroma celotno poslovanje um, ali pa celoten promet odteka v ZDA. Zanima me, kako, kako vi gledate na to. V vašem uvodnem nagovoru ste tudi omenili nekaj o proračunu. Kako je s tem, kako je s postavkami za prihodne leto? Uh, Združeno kraljestvo se je odločilo, da bo izstopilo in zdaj bo v Evropskem proračunu manjkalo precej denarja iz tega naslova. Kako vi gledate na to, kako da bi to lukno zapolnili oziroma kako naj bi nadomestili ta izpad? Slišali smo tudi, da naj bi Združeno kraljestvo prihodne kljub temu eh, moralo nameniti nekaj denarja v Evropski proračun, ker pač eh, se je k temu zavezalo v preteklosti. Potem pa še zadnja stvar. Govorili smo o finančnih transakcijah in o davku na to vrste transakcije. Nemčija bo prevzela predsedovanje skupine G20 prihodnje leto. In zanima me, ali obstaja kakšen potencial za globalen odziv na tem področju. V preteklosti na tem področju v Evropski uniji nismo dosegli nikakršnega napredka. Zanima me, kako vi gledate na to, kako ECOFIN gleda na to, ali je to morda eh, lažje oblikovati na globalni ravni ali morda samo na evropski. Hvala. definitivne to eh, nie je jednoduchšie, hovorím, začínam z EFSI. Ja, vsekakor. Vsekakor je teže doseči globalni dogovor, kot pa eh, samo evropskega ali pa dogovor na ran desetih držav. Vsekakor to ni eh, bolj preprosto, je pa bolje, če dosežemo globalni dogovor za vse. Kar zadeva sodelovanje na področju davčnih zadev, si mi želimo širitev, eh, širitev tega sodelovanja. Tudi, ki gre za morbitne preferenčne režime ali pa morda selitve določenih podjetij iz, iz držav, ki ne poznajo ugodnejših davčnih režimov za določena podjetja. Pri tem je treba upoštevati gospodarsko eh, komponento. Ta mora biti zagotovo pomembnejša kot pa politična. Sestal sem se z gospodom Lefebrejem pred enim mesecem približno v Bratislavi. Gre za bivšega davčnega svetovalca predsedniku uh, eh, Ronald Reaganu. In v današnjem mm, izvodu časopisa Financial Times se lahko preberete intervju s tem gospodom, ki je tudi pokomentiral prihodnjo ameriško administracijo. Od gospoda Lefebreja sem prejel knjigo In čeprav nisem najbolj naklonjen njegovim komentarjem glede določenih zadev, glede Evropske unije, smo se vseeno um, uspešno sestala. Smo pa govorili tudi s predstavniki OECD glede prihodnih političnih pristopov v Evropski uniji in širše. Eh, OECD se boji, da bo šlo, do, da bo šlo za preveliko eh, mero eh, protekcionizma na številnih področjih. In zato bi lahko morda skozi OECD našli nov pristop za sodelovanje z ZDA. Znašli smo se v novi situaciji. Zelo težko se odzvati na določene elemente se moramo boriti proti protekcionizmu. Čaka pa nas predvsej dela, ko gre za eh, regulacijo uvoza na naše trge. Ko govorimo o Združenem kraljestvu in o stvarih, ki so s tem povezane, pa naslednje. Ključno je, da ohranemo, da ostanemo skupaj in da uspemo oblikovati skupno stališče. Nikakor pa to ne pomeni, da moramo pritisniti na Združeno kraljestvo, da se stvari odvijajo prehitro, kot si to želimo. Mario Monti je še vedno na voljo z svojo staro skupino in lahko nam svetuje glede prihodnjih korakov. Nažalost, eh, tej skupini nismo namenili dovolj pozornosti, ampak eh, pripravili so ogromno zanimivih eh, študij glede prihodnosti Evropske unije. Tudi gospodu Barnjeju želimo veliko uspeha pri njegovem delu in njegovi vlogi. Tako, zdaj pa še zadnja govornica, Pervanš Beres, izvolite. Hvala lepa, gospod minister ko sem se prvič javila, bi vam bila morala čestitati, da ste imeli ta neformalni svet, na katerem ste lahko razpravljali s kolegi o osnutku minimalnega nadomestila za brezposelnost oziroma o tem projektu in to ste naredili sredi predsedovanja, na koncu ste imeli pa razpravo o eh, Eh, zmogli, eh, o zmogljivosti proračunov, fiscal aggregate stance. In um, sedaj bo prešlo uh, eh, mal težko predsedstvo in kako mislite naj se tega loti. Potem pa še evropski tožilec oziroma evropsko tožilstvo, o tem govori tudi uh, gospod Langen, Erna Langen. O tem se govori v svetu PNZ ampak vidimo, da potrebujemo evropsko toživstvo, tudi ko govorimo o uh, davkih. Ampak ali nismo nekoliko razočarani zaradi eh, rezultatov? Sedaj eh, smo v fazi okrepljenega sodelovanja in pobude francoskega, italijanskega, nemškega predsednika bi morali eh, Eh, izkoristiti za to, da bi vzpostavili eh, res ukrepljeno sodelovanje in da bi imeli eh, javno tožistvo EU, ki bi se bilo sposobno boriti proti terorizmu in drugim nevarnostim čezmejne narave. Madam Beržjav, sem ja povedati, že mi smo se ozačali. Gospod Berez, jaz bi povedal, da smo že od vsega začetka skušali biti kar se da realni, ko gre za dokončanje monetarne unije. Nismo želeli dajati preveč naivnega otisa. In vedno smo si samo želeli pač videti nek rezultat. Rezultat eh, desetletnega dela in želeli smo si pač videti, kako naj bi ta monetarna unija izgledala. O vseh pobudah, ki smo jih obravnavali, vas bomo skakor obvestili v tako imenem pismu predsedstva. Tam pa bomo tudi omenili, kakšna je bila razprava in kakšna je bila narava uh, razprava. tudi predsedniku parlamenta Šulcu bomo to poslali. In upam, da smo in da bomo na ta način eh, pomagali tudi drugim, tudi komisiji, ko bo pripravljala belo knjigo o sistem marca prihodnje leto. Tudi tako ena bratislavska agenda vsebuje te elemente in ker gre za občutljive stvari, pomembne stvari, se bo tudi prihodnje malo težko predsedstvo moralo s tem ukvarjati. Kot sem dejal, bo komisija marca objavila belo knjigo na to temo in upam, da bo to neke vrste vir navdiha, da se ne, bodo, da se ne bo nihče ustrašil dejanskega stanja, ki ga bomo opisali. To ni vedno nekaj prijetnega, ampak eh, to je realnost. Omenili ste tudi vprašanje v zvezi z javnim tožilstvom. To ni nekaj, za kar bi bili pristojni mi, ampak vseeno bi omenil pobudo komisarke Jurove, ki se je na Ekofinu dvakrat oglasila v zvezi s tem. To je nekaj precej nenavadnega. Ampak govorili smo o davčnih utajah, o goljofijah na področju DDV, eh, predvsem zato, ker gre za mednarodno zadevo, ker izgubljamo milijarde evrov, zato ker gre pač za uh, delovanje omrežij, ki so povezana po celotni Evropi. Ampak mislim, da smo zaradi pametnega pristopa uspeli prepričati predvsej držav članic, ki niso bile naklonjene ustanoviti urada Evropskega javnega tožilca. In če sem pravilno obveščen, bi moral svet za PNZ to obravnavati jutri. Tako da lahko rečem samo, da držimo pesti in upam, da se bodo stvari odvile tako, kot si želimo. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, Peter. To je bila res dobra izmenjava mnen in še enkrat bi tudi jaz čestital vam in vašemu predsedstvu za to, da ste dosegli te pomembne stvari, vseh teh pet, ki smo jih zdaj omenili. Tudi Vladimirju in Kamilu bi se zahvalil, ker sta vodila pogajanja o MMF in pa prospektu. In tudi hvala za to, ker ste v svetu sprožili razpravo o fiskalni sposobnosti. Vsekakor bo to vprašanje ostalo tudi na naših dnevnih redih, ker je to ključno za prihodnost Evropske unije. Hvala. Tako, naslednji sestanek bo naslednji ponedeljek. Eh, hvala, gospod predsednik, vesel božič vam želim in hvala za sodelovanje.